točko dnevnega reda in prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za izjavo komisije o politični situaciji v Hondurasu pred volitvami 29. novembra. Nekoliko bomo počakali, da svoje mesta zasede komisarka in pa njeni sodelavci. Ste pripravljeni, gospa komisarka, izvolite. Komisarka Ešton ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Danes smo tukaj, da bi razpravljali o pomembnem razvoju, kar zadeva politično krizo v Hondurasu. Štiri mesece po odstavitvi predsednika Zelaje je politična kriza v Hondurasu še zmeraj nerešena. Kljub temu, da je bil podpisan sporazum oktobra in sicer med de facto vlado in pa odborom, ki je zastopal predsednika Zelajo. Gre za tako imenovani San Jose sporazum, ki naj bi predstavljal okvir za vzpostavitev ustavnega reda v Hondurasu. Vendar pa ni prišlo do napredka in predsednik Zelaja je zavrnil predlog eh, vlade. Ni še tudi bilo odločeno, kdaj naj bi se predsedniku Zelaji vrnila njegova funkcija. To je ključnega pomena za rešitev krize. Pozvali smo vse strani, da brez nadaljnega izvedejo vse pogoje sporazuma, kar je predpogoj za povrnitev k normalizaciji odnosov. To je tudi predpogoj za nadaljno razvojno pomoč. Podprli smo prizadevanja predsednika Kostarike Oskarja Riasa in tudi drugih južnoameriških držav. Poleg tega smo podprli tudi ukrepe mednarodne skupnosti, ki skuša izvajati pritisk na vse strani, da najdejo mirno rešitev ambasador oziroma veleposlanik eh, lokalnega predstavništva Evropske unije je bil odpoklican, kakor tudi ostali predstavniki držav Evropske unije. Potrebno se je osredotočiti tudi na prekinitev humanitarne pomoči in socialne pomoči. 29. novembra naj bi poslali misijo za opazovanje volitev, ki smo jo prav tako odpovedali. To krizo jemljemo zelo resno. Predstavlja korak naprej v demokratičnem pogledu ne zgolj za Honduras in za preostalo Osrednjo Ameriko, ampak za celotno Južno Ameriko. Rada bi povdarila, da bo komisija uspodbujala normalizacijo političnih odnosov v Hondurasu. Zaradi tega morajo vse strani sprejeti sporazum. Ni več možnosti, da bi poslali misijo za opazovanje volitev, vendar pa je komisija poslala dva strokovnjaka in sicer od 9. novembra za pet tednov in ta dva strokovnjaka morata poročati o vidikih volitev in pa o možnih dejavnostih po volitvah. Če bo politična situacija omogočila bolj aktivno udeležbo, komisija predvideva tudi finančno pomoč in sicer v sodelovanju z UNDP. Poleg tega bomo zagotovili finančno pomoč, če bodo izpolnjeni pogoji za izvedbo volitev. Še naprej bomo opazovali situacijo in si prizadevali za vzpostavitev demokracije v Hondurasu. Najlepša hvala, gospa komisarka. Prehajamo k predstavnikom političnih skupin v imenu Evropske ljudske stranke za dve minuti. Ima besedo gospod Petrle. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Pred dobrim mesecem sem imel priliko natančno se seznaniti s političnimi razmerami v Hondurasu, kot član posebne delegacije politične skupine evropske ljudske stranke. naša delegacija je najprej obiskala predsednika kostarike gospoda ariasa ki nam je kot mediator krize priznan s strani mednarodne skupnosti predstavil sporazum iz san joseja. v hondurasu smo se srečali z aktualnim predsednikom micheletom z odstavljenim predsednikom zelayo zunanjim ministrom sodniki vrhovnega sodišča z vrhovnim volilnim sodiščem s predsednikom nacionalnega kongresa z državnim tožilcem kot tudi s štirimi predsedniškimi kandidati in drugimi pomembnimi sogovorniki. obe strani sta našo misijo pozdravili in izrazili pripravljenost za medsebojni dialog. ne glede na različne interpretacije dogodkov konec junija letos se mi zdi zelo pomembno da po zamenjavi predsednika zelaye ki je bila opravljena na podlagi odločitve vrhovnega sodišča ni prišlo do nasilnih dejanj. v naših pogovorih smo se zavzeli za politični dialog v duhu predloga predsednika ariasa. do notranjega dialoga je kasneje tudi prišlo vendar žal še ni prinesel končnega rezultata. menim da je treba še naprej vztrajati da do političnega sporazuma pride v naših pogovorih s ključnimi političnimi akterji smo ugotovili da volitve devetindvajset novembra niso posledica politične spremembe ampak so bile sklicane že nekaj prej z avtonomno odločitvijo vrhovnega volilnega sodišča še v času predsednika zelaye. po junijskih dogodkih ni prišlo do novih predsedniških kandidatov. Eh, predsedniški kandidati sami so še posebej poudarili da ne marajo da bi politična kriza relativizirala pomen predsedniških volitev katerih priprave so se začele na podlagi demokratičnih odločitev. honduras je ena od srednjeameriških držav s katerimi želi evropska zveza skleniti pridružitveni sporazum politična kriza je pogajalski proces pridruževanja prekinila.

komisarki sem natančno prisluhnil. In rad bi podal tudi svoje mnenje na to temo. Prišlo je do puča v Hondurasu in to bi lahko bil tudi precedenčni primer za druga šipkejša območja v tej regiji. Zaradi tega Evropska unija nikakor ne more biti tiho. Odzvati se moramo na te dogodke. Poskusi za posredovanje strani eh, predsednika Riasa so bili dobri in tudi sami smo jih podprli. Samo imenovani de facto predsednik Mišeleti se ni držal sporazuma, ki je bil pred kratkim sprejet. V teh okoliščinah in če upoštevamo, da se približujejo volitve, teh volitev strani mednarodne skupnosti ne moremo sprejeti, ne morejo veljati za legitimne. Mednarodna skupnost mora biti glede tega enotna. Poslati pa moramo misijo za opazovanje volitev. Ta parlament se zauzema za človekove pravice, za načelo pravne države povsod po svetu in danes zjutraj je Václav Havel tudi opozoril na to, da smo vsi demokrati, da se vsi zauzemamo za svobodo in demokracijo. Če govorimo o drugih državah po svetu, potem ne smemo pozabiti osnovnih načel. Ne smemo dopustiti, da bi prevladovala ideologija. Ni več svobode na desnici ali levici. Imamo precedenčni primer, ki lahko povzroči velike težave in lahko pomeni veliko grožnjo. Najlepša hvala za eno minuto. Ima besedo gospa Bilbao. Hvala lepa, gospod predsedojoči. 30. oktobra sta obe strani sprejeli eh, sporazum, sporazum iz San Joseja in rečeno je bilo, da naj bi pred 5. novembrom bila vzpostavljena vlada enotnosti in sprave in da bi Zelaja do volitev ostal predsednik. Ampak kaj se je potem zgodilo? Gospod Mišeleti je vzpostavil takšno vlado, vendar pa ni vključil Zelaje. Torej, Zelaja ni ponovno dobil svoje predsedniške funkcije. Situacija se je še poslabšala. Predsedniški kandidati so se že umaknili oziroma so odstopili, kajti menijo, da demokratična situacija ni dovolj dobra. Prišlo je tudi do nasilja. Župan opozicijske stranke je bil umorjen. Mednarodna skupnost mora torej poskrbeti za rešitev te situacije. Generalni sekretar Združenih narodov, gospod Arias in ostali morajo nadaljevati s svojim delom. Ta sporazum se mora spoštovati, Zelaja mora ponovno postati predsednik, tako da bo lahko prišlo do demokratičnega poteka volitev. Pozivamo tudi k temu, da obe strani ponovno spostavita dialog, čeprav so okoliščine sedaj še bolj težavne. Potreben je mednarodni pritisk, sprejete morajo biti tudi diplomatske pobude, tako da bo ta sporozum sprejet. Hvala lepa, da me niste prekinili. Najlepša hvala. V imenu zelenih ima besedo za eno minuto gospa Gres. Gospe in gospodje poslanci, po vojaškem puču in po odstavitvi predsednika je sporazum iz San Joseja pomenil dobro sporočilo, vzbudil je upanje. Prišlo naj bi do vzpostavitve vlade nacionalne enotnosti vendar je Mišeleti še enkrat utrdil svoj avtoritativni položaj. Evropska unija mora zahtevati vrnitev predsednika Zelaje. V današnji situaciji ne morejo potekati volitve, ki jih organizira nezakonita diktatura. Volitve iz novembra, 29. novembra ne bomo mogli priznati, tudi američani imajo enako stališče, ne bodo mogli poslati opazovalcev, ne bodo mogli priznati rezultatov volitev, ki jih organizira marionetna vlada. Evropa mora biti odločna in se zauzeti za demokracijo. Sporazum ASP plus eh, moramo v tem trenutku prekiniti in uh, s pogajanji bomo nadaljevali kasneje. Južna Amerika se ne sme vrniti v, čase, v čas diktature. Najlepša hvala. Sedaj v imenu ECR gospod Kožušnik. Pane predsedajci, paní komisařko,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 Ja, lahko nadaljujemo. Mislim, da lahko še enkrat začnete. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka, zelo cenim kolega Janjesa. Spremljal sem njegovo življenjsko pot, ampak ne morem mu pritrditi, kaj ti ponovil je besede Vaclava Klausa, Vaclava Havla, se upravičujem. Vsi smo bili na cestah, ko je Václav Havel imel svoj govor, sam sem bil takrat star 18 let in želeli smo si le eno. Želeli smo svobodne volitve. To je bilo tisto, kar smo si želeli takrat in tega si želimo tudi danes. Ko Rečemo volitve, to hkrati pomeni tudi demokracijo. Situacija v Hondurasu je težavna in Honduras je sam ne more rešiti. Tudi Evropska unija te situacije ne more rešiti sama. Potrebno je mednarodno sodelovanje. Mislim, da bi bile volitve prvi dober korak v tej smeri in sicer bi morali poslati misijo za opazovanje volitev. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu GUE NGL za eno minuto gospa Figurejda. Hvala lepa, predsedujoči. 28. junija se je zgodil vojaški udar v Hondurasu. In uh, 30. oktobra je bil prekršen sporazum in San Joseja. Tiste, ki so izvršili udar, želijo na vsak način preprečiti to, da bi bil ponovno postavljen na svoj položaj ustavni predsednik gospod Zelaje. Evropska unija mora pozvati za nepogojno ponovno spostavitev predsednika Zelaje. Če tega ne bomo naredili, bodo prihajajoče volitve nezakonite. Prav tako državljanem ne bodo omogočene njihove pravice in svobodne volitve, če izvorni predsednik ne bo ponovno zasedal svojega položaja. Evropska unija mora tukaj zauzeti trdno stališče in mora obsoditi tiste, ki so izvedli vojaški udar. Moramo zahtevati vzpostavitev prave demokracije v Hondurasu. Zato ne smemo poslati opozovalcev v to državo, če bodo volitve potekale v takšnih okoliščinah. Hvala lepa. Sedaj pa še drugi govorniki, najprej na vrsti za dve minuti gospod Kazmarek. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Volitve so morda možnost izhoda iz politične krize. Tako se je dogajalo tudi v Evropi um, pred desetletji, naprimer, če pogledamo Polsko. Počne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 Če pa imamo takšno specifično, tako specifične volitve kot v Hondurosu, se mora spoštovati politične sporazume in mora se spoštovati pravila, pod katerimi je potrebno organizirati volitve. Ponavadi se problem eh, pojavi tam, kjer so sporazumi napačno tolmačeni. In zaradi razlik v tolmačenja se lahko sprevržajo v konflikte. In če tega ne želimo, potrebujemo dobro voljo, dobro voljo na obeh stranih. Ko torej pride do spora brez eh, volje na obeh stranih, volitve ne bodo organizirane, bodi si ne bodo organizirane ali pa ne bodo izpolnile upanja ljudi. Zato pozivam, za, pozivam k zdravemu razumu, k odgovornosti. V preteklosti sta tako Zelaja kot Mišeleti zagrešila politične napake. Volitve so priložnost, da sedaj te napake iz preteklosti odpravimo. In tega si želimo. Volitve so lahko dobre in pozitivne za demokracijo Hondurasa. Evropska unija podpira ta proces. Zakaj? Zato, ker menimo, da je demokracija vrednota, ki jo je potrebno ceniti. V tej dvorani je bilo danes povedano, da moramo pogledati zlemu v oči, saj eh, bo zlo izkoristilo vsako možnost, da prevlada. Trenutna situacija v Hondurasu je trenutna in ne more biti dolgotrajna. Jaz vidim volitve kot možnost za spremembo. Hvala lepa, sedaj pa gospa Buskurt. Hvala lepa. Predsedujoči, 28. junija je bil demokratično izvoljeni predsednik Zelaja odstavljen strani vojske. Ta vojaški udar je nekaj, kar obsojam. Ponovno bi morali spostaviti vladavino prava v um, Hondurasu skozi dialog, skozi miroljubna sredstva. Uh, že mesece dialoga uh, smo, imamo za seboj In pred dvema tednoma se je zdelo, da je bil skozi dialog dosežen zgodovinski sporazum v Hondurasu, ki bi prinesel ponovno spostavitev demokracije in ponovno spostavitev vladavine prava in bi predsedniku dovolil, da se vrne na, svoje, na svoj položaj. Postavljena bi bila vlada nacionalne enotnosti in komisija, ki bi varovala to situacijo. Eh, ta sporazum bi dal legitimnost tudi prihajajočim volitvam, ampak ta sporazum ni bil upoštevan. Upam, da bodo udeležene strani v eh, Hondurusu se vrnile za pogajalske mize in da bojo dejansko začele izvajati sporazum, ki je bil dosežen. Upam, da bo to tudi izničilo vojaški udar. To je moj poziv eh, oblastem Hondurasa. Seveda pa so ljudje tisti, ki najbolj trpijo. In trenutno se zdi tudi tako, da volitve ne bodo legitimne, ne bodo prepoznane. To bo lahko imelo daljnosežne posledice za osrednji ameriški proces integracije, za, um, za pridržitveni sporazum, pogajanja se bodo ustavila in uh, kot posledica bodo trpeli prebivalci. Dva člana menita, da moramo dovoliti oziroma pre, uh, legitimirati volitve. Sam pa mislim, da moramo poslati sporočilo, da ne bomo tolerirali udarov. Moramo se osredotočiti na ponovno spostavitev demokracije. Če poslanci naprej govorijo, da bodo sprejeli volitve, potem Zelaja in Mišeleti ne boste imela nobene pobude za to, da se vrneta za pogajalsko mizo. Tako bomo postali prej del problema kot del rešitve in bomo se postavili na stran nedemokratičnih strani. Hvala lepa, gospa Boskurt. Sedaj pa zanom to, gospod Bili Majer. Hvala lepa, gospa komisarka, predsedujoči. Želel bi čestitati komisiji in svetu. Namreč nastopila sta enotno, enotno sta obsodila vojaški udar v Hondurasu. In naše stališče mora biti tukaj trdno. Prav tako sta instituciji pozvali k ponovni um, vrnitvi na položaj predsednika Zelaje. Žal mi je, da tudi parlament ni obsodil vojaškega udara in mislim, da je zato kriva glavna stranka tukaj v Evropskem parlamentu, Evropska ljudska stranka. Tudi v današnjih razpravah Evropska ljudska stranka, tiste, ki so odgovorni za vojaški udar, smatra za legitimno oblast in to je nespremljivo, da ta hiša ne obsoja vojaškega udara. Pravim, da ne smemo poslati opazovalcev, ne smemo sprejeti rezultate volitev 29. novembra. Eh, saj se bo zgodilo eh, v takšnih okoliščinah, da je legitimni predsednik skoraj zaprt v brazilskem veleposlaništvu. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospod Irtuji Sagulo. Hvala lepa. Nekateri, ki zahtevajo od levice odločnost, Me zanima, ali bodo enako odločene, tudi, taka, tudi če se bo enako eh, zgodilo v primeru Kube ali Huga Čavesa. Eh, berlinski zid, to, kar je uh, povzročil Stalin, vse to je veliko slabše od volitev, ki bi naj potekale v Hondurasu. Res, resno moramo razmišljati o tem, kaj se dogaja v tej uh, srednjeameriški državi. Uh, Predsedniške volitve v Hondurasu so bile predvidene že pred 16 meseci. Organ, ki je za to pristojen, torej tisti odgovorni so že od junija znani. To se je zgodilo v času mandata predsednika Zalaje. Prve volitve so že potekale, številni izmed teh kandidatov želijo tudi sedaj izvesti te volitve v Hondurasu. Če volitve ne bodo priznane, potem bomo zaprli uh, naše možnosti, pa če bo zelaja na oblasti ali ne ko je bil podpisan eh, sporazum iz San Joseja oktobra, smo skušali najti pot iz slepe ulice. Tam so bile dogovorene jasne točke, ampak ni bilo jasno povedano, kdo bo na zadnje tisti, ki naj bi predsedoval tej vladi nacionalne enotnosti. Nikjer ni bilo zapisano, da bo to zelaja. Želimo podpreti te volitve in sicer na ta način, da pošljemo misijo za opazovanje volitev in eh, to je želel tudi posrednik, predsednik Kostarike. Eh, Tako je odgovoril na vprašanje naše delegacije. Rekel je, da je potrebno poslati opazovalce volitev, da je to nujno potrebno. In to bomo tudi naredili, če je to zahteval tudi mednarodni posrednik eh, gospod Arias. Hvala lepa. Sedaj pa postopek catch the eye. Volitve devetindvajsetega novembra bi bile možnost za Honduras. Naša dolžnost je, da pošljemo misijo za opazovanje volitev. Ne zato, da bi s tem dali volitvam legitimnost, ampak zato, da bomo videli, kako potekajo te volitve. In naj povem, da se eno uro leta stran nahaja Kuba, Havana, kjer že 50 let sploh niso imeli volitev. Tamkajšnji komunistični režim zapira ljudi brez sojenja in že večkrat smo pozvali k osvoboditvi, osvoboditvi ljudi v zaporu. Dali smo celo, um, celo nagrado Saharov uh, borcem za človekove pravice, ampak je niso mogli sprejeti, saj so bili v zaporu. Želim si, da bi se spoštovali tudi človekove pravice ljudi na Kubi. Hvala lepa, gospod Sonik. Sedaj pa za eno minuto. Gospod Cortes. Sí, señor, eh, señor presidente, colegas. Quiero mostrar mi... Uh, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, izredno me skrbi neupoštevanje sporazuma iz San Joseja. Na konferenci Eurolat, ki je potekala v Panami konec oktobra, smo ponovili naše to, da obsojamo vojaški udar in podprli smo um, ukrepe OEA-ja. Uh, eh, razmere v Hondurasu so kritične, ne samo na politični ravni, ampak kritična je tudi socialna in gospodarska situacija. In eh, zato je tudi težko rešiti trenutno politično krizo. Parlament mora še naprej eh, izraziti svojo podporo nepogojni, brezpogojni demokraciji. Zelaja mora biti ponovno postavljen na predsedniško mesto pred volitvami. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto. Gospa Lunaček. Hvala lepa, predsedujoči. Danes, ko je v tej hiši spregovoril Vaclav Havel o miru, ki je bil spostavljen v Evropi pred 20 leti, bi rada sporočila vsem iz vrst Evropske ljudske stranke, ki poziva k temu, da bi poslali misijo za pozovanje volitev v Honduras, da se naj vsi vprašajo, kaj bi vi rekli, če bi pred več kot 20 leti Evropska unija rekla, da bo poslala misijo za opozovanje volitev, če bi se zgodile nelegitimne volitve v eni izmed vaših držav, če bi vsi vedeli, da tam obstaja nevarnost, vzdušje nasilja, nedemokratičnost. Kaj bi vi rekli pred 20 leti, če bi Evropska unija rekla, ja, poslali bomo misijo za opazovanje volitev. Zdaj pa bi to naj. Mm, torej, vsi bi rekli, da uh, Evropska unija na nelegitimen način pošilja bi poslala opazovalce volitev. In zato zahtevam od vas, da enake kriterije uporabite za sedanjo razmere v Hondurusu, da torej ne pošiljamo opazovalcev volitev, če gre za nelegitimne volitve. In hvala komisiji, da zastopa enako stališče. Eh, hvala lepa. Uh, uh, Gospa komisarka, hvala lepa, kratka bom. Skratka, bom ne zato, ker eh, ne bi dala tej temi pomena, ampak zaradi pozne ure. Prisluhnila sem v eh, Nemi, s katero so spregovorili poslanci in prisluhnila sem eh, skrbem, ki so bile izražene v povezavi z našimi odnosi za, te, za to revno državo, ki se mora, ki mora ponovno spostaviti normalno stanje in to, kar se da hitro. poslance skrbi to, ali bo Evropska unija lahko odigrala pravilno vlogo v, prih, v prihodnih tednih in pri prihajajočih volitvah. Vse to bom posredovala tudi mojim sodelavcem. Po mojem mnenju je nujno pomembno, da še naprej natančno nadzorujemo razmere v Hondurasu. Zavedati se moramo, kaj se dogaja in poduzeti moramo vse potrebne ukrepe prav tako pa moramo nuditi podporo miroljubni rešitvi te politične krize. Kako sem povedala, ta država je revna in zato je zelo pomembno, da rešimo politično krizo. Podpiram podporo, ki so izrazili poslanci za prizadevanja komisije, da bi dosegli rešitev in podporo naši vlogi pri tem, da ponovno spostavimo stabilnost v Hondurasu. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj bomo zaključili s to točko na dnevnem redu. Naslednja je na vrsti izjava komisije o oznaki Made in. Besedo dam komisarki Ashton. Hvala lepa, gospod predsedujoči.